whatever it is. dear friends can i ask all of you to take the seats we would like to. kolegice in kolegi prosim vas da se usedete ker bi radi začeli z današnjo sejo. Um, Še enkrat, prijateljice in prijatelji, začeli bomo z današnjo sejo. In je moja velika čast, če v veliko veselje mi je, da vas lahko danes vse pozdravim v Evropskem parlamentu. Skozi leta je postalo že tradicija, da parlament organizira dneve odprtih vrat. Razprave, ki bodo potekale v po okrožni dvorani Evropskega parlamenta bodo pomagale politikom in vsem tistim, ki sprejemajo odločitve na vseh ravneh, tako kot strokovnjakom, uradnikom v evropskih institucijah in drugim k doseganju novih ciljev, k premoščanju izzivov, ki nas čakajo. Izzivov je ogromno, kot veste. Zdi se, da je danes treba ne samo temeljito razmisliti o teh izzivih, temveč je treba spremeniti tudi aktivne odzive. Tekom dnevov odprtih vrat bomo razpravljali o posameznih možnostih, kot veste. Trenutno doživljamo krizo in kot ponavadi se v času krize pod vprašaj postavljajo posamezne teme, politične prednostne naloge in številna vprašanja, na katera je treba najti odgovore, tako na lokalni kot regionalni ravni. Izzivi in priložnosti se lahko pojavljajo vsak dan znova in se razlikujejo od tistih iz pred 20 in 30 let. Danes morajo vse ravni odločanja, biti upoštevanja, tako lokalna kot regionalna raven, morata sodelovati. Zato se danes tudi srečujemo, da bi se lahko bolje razumeli, da bi se dogovorili o skupnem delu. Med nami pozdravljam tudi gospoda Barosa, predsednika Evropske komisije in namestnico ministerskega predsednika gospo Mod Olofsson, ki je tudi ministrica za podjetništvo in energetiko. Pozdravljam pa tudi predsednika odbora regij Ljuka van den Brandeja ter komisarja za regionalno politiko Pavla Semeckega. Oni vas bodo sedaj na kratko pozdravili, Ljuk. Najlepša hvala, spoštovana predsedujoča. Gospod komisar, gospa ministrica, predsednica, kolega iz odbora regij, kolegice in kolegi. Res sem vesel, da vas lahko ponovno pozdravim na dnevih odprtih vrat na Evropskem tednu regij in mest. Ponovno bomo skušali pokazati, kako pomembno je sodelovanje med institucijami, med posameznimi ravni, če želimo spostaviti evropsko partnerstvo. Treba je upoštevati vse ravni sprejemanja odločitev, ko gre za regionalno politiko in mestni razvoj. Sedaj pa bomo nadaljeval v nizozemščini. Vaša zavezanost temu dogodku jasno priča o tem, da ima ta dogodek tudi politično dimenzijo. Jasno se kaže volja, ki jo bo moral upoštevati tudi svet, ko bo sprejemal regionalno politiko. Enako velja za komisijo, ki bo morala oceniti tudi regionalni vpliv odločitev, ki jih sprejema. Pozdravljam tudi ponovno imenovanje gospoda Barosa na mesto predsednika komisije. Trenutno se nova komisija še oblikuje. Oblikovano je tudi novo partnerstvo za prihodnost. Gospod Baroso, res sem zadovoljen, da lahko nadaljujete z izvajanjem tega čudovitega projekta. Regionalne in lokalne oblasti so odgovorne za izvajanje akcijskih načrtov, ki ste jih sami izpostavili. Učinkovito ukrepanje je potrebno, če želimo, da Evropa stopi ven iz te krize. Boriti se je treba proti podnebnim spremembam, razviti je treba nove modele trajnostne rasti in socialne kohezije, spodbujati je treba državljanstvo v Evropi. Dnevi odprtih vrat so kolegice in kolegi tudi neke vrste platforma za odprto komuniciranje. Rad bi čestitev tudi komisarju Sametskemu, ker tudi tokrat sodeluje in sicer že sedmič, kot veste, gospa predsedojoča, organiziramo te dneve. Zelo veseli smo, da so Irci na referendumu glasovali za pogodbo. Lahko samo ponovim tisto, kar je gospod Baroso že sam povedal. Hvala lepa, Irska. To je dobra novica za Evropo, to je dobra novica za teritorijalno kohezijo. Nova pogodba bo postavila temelje za bolj dinamično, demokratično in pregledno unijo, ki se bo tudi bolj uspešno lahko soočala z izzivi, ki čakajo našo celino in tudi preostali svet. Naj omenim samo nekaj pomembnih tem, ki jih bomo obravnavali v prihodnjih dneh. Države članice in Evropska unija lahko računajo na lokalne regionalne akterje, ko gre za iskanje regionalnih odgovorov na gospodarsko krizo. Lokalni boj proti podnebnim spremembam, teritorijalno sodelovanje za krepitev integracije, trajnostni razvoj in boljša kakovost življenja. Kar zadeva regionalne odgovore, ko gre za podnebne izzive, naj povem tudi to, da se izzivi in krize razlikujejo od ene regije do druge? Ali bomo našli rešitve na te izzive, pa je odvisno od tega, ali bodo sprejeti ukrepi na regionalni ravni. Oblasti na regionalni ravni sprejemajo ukrepe, ki vplivajo tudi na posamezne, mes, na posamezne mesta. Kriza je povzročila veliko negativnega. Povzročila je pritisk na javni proračun, prišlo je do izgube delovnih mest. Biti bomo morali bolj inovativni, zato bo odbor regij jutri predstavil rezultat posvetovanj za obdobje po Lizboni. 80 regionalnih in lokalnih deležnikov je sodelovalo v tem. V sredo pa bomo organizirali novo schemo za podjetništvo. S pomočjo te nove scheme bomo spodbujali tudi sodelovanje na regionalni ravni, ko gre za podjetništvo. Svet bomo prosili, da pokaže večjo fleksibilnost, ko gre za sofinanciranje, ko gre za boj proti izjemnim razmeram, kot jih naprimer doživljamo sedaj. Drugič, dnevi odprtih vrat bodo pokazali tudi to, da so evropska mesta in regije aktivni akteri v boju proti podnebnim spremembam. V številnih regijah in mestih se že ukvarjajo s temi vprašanji. Regionalne in lokalne oblasti si že izmenjujejo najboljše prakse, ko gre za preventivo, za prilagajanje, za energetsko učinkovitost, za obnovljive vire energije in za trajnostni transport. Evropske regije in mesta bodo tudi zastopane na podnebni, spre, na podnebni spremembi Dah konferenci v Kobenhavnu. Prav tako se bomo morali soočiti z izzivi po Kobenhavnu. Zato smo tudi povabili prihodnega predsednika konference na sestanek prihodnjo sredo, zato da bi se pogovorili tudi o skupnih izzivih, ki čakajo ZDA in Evropsko unijo. Uh, Tretjič, sodelovanje med posameznimi teritoriji in ozemlji je pomembno, kajti Evropa dodaja vrednost in izboljšuje vsakodnevno življenje naših državljanov. Zagotoviti je treba tudi teritorijalno sodelovanje, ko gre za reševanje težav z baljskega področja, ko gre za severnomorsko območje, ko gre za podonavje. Vsa ta vprašanja bodo izpostavljena v prihodnjih dneh. Mi moramo pridobiti tudi pozornost regionalnih organov. Potem pa je tu še razprava o prihodnih izzivih Evropske unije, o proračunu Evropske unije. Ta razprava se bo še okrepila. Kohezijska politika bi po našem mnenju morala biti dostopna za vse regije. Dostopna mora biti vsem regijam. Tradicionalne regije modele zmagovalcev in poražencev je treba odpraviti, kajti globalizacija jih je postavila pod vprašaj. Prav tako grozijo demografske spremembe in podobno. Treba je razviti nove potencijale za trajnostno rast v vseh regijah. Treba je izboljšati inovativnost, podjetništvo, trajnost, zaposlovanje in tako naprej. Teritorijalna kohezija mora postati nova svoboščina za državljane. Svoboščina v smislu možnosti izbire, kje bo kdo delal, kje bo kdo živel, ne glede na to, kakšne so pomankljivosti v posameznih regijah. Teritorijalna raznolikost bi morala postati regionalna prednost. Evropa ne more delati brez regij, brez mest, ne glede na to, kakšno vprašanje rešujemo. Nihče ne začne graditi hiše pri strehi. Regije in mesta bi morala biti temelji, na katerih gradimo Evropsko unijo. Z njimi moramo spostaviti partnerstvo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Samecki, komisar za regionalno politiko. gospa predsednica, gospa namestnica ministerskega predsednika, kolegice in kolegi, spoštovani poslanci in poslanke Evropskega parlamenta, člani odbora regij, naj vas pozdravim na sedmih odprtih dnevih Evropskih regij in mestu v Bruslu. Naših 7000 gostov, tistih, ki spremajo odločitve, akademikov, podjetnikov, medijev, predstavnikov sindikatov, tudi predstavnikov iz Združenih držav Amerike, Rusije, Kitajske, Indije, Brazilije. To pomeni, da je ta dogodek zelo pomemben za vse, ki jih zanima kohezivna politika v Evropski uniji. Tukaj ne gre samo za financiranje in investicije, gre tudi za to, da imajo vsi ljudje v EU možnost izmenjave izkušenj in da si ogledajo, kako kar najbolje razviti svoje regije. Od lanskih dneva odprtih vrat se je veliko zgodilo. Soočili smo se s finančno in gospodarsko krizo, na katero smo se odzvali z načrtom za oživitev gospodarstva in z drugimi ukrepi, ki so bili sprejeti na regionalni in nacionalni ravni. Te dneve osredotočamo na glavno temo, ki so globalni ozivi, izzivi in evropski odzivi, tako želimo izmenjati mnenja, in si ogledati, kako lahko naše regije kar najbolje prebrodijo te čase in kako lahko izkoristijo svoje priložnosti. Osredotočali se bomo na inovacije, podnebne spremembe, teritorijalno sodelovanje in doseganje rezultatov pogledu prihodnost. Najprej inovacije. Evropska unija je ponosna na to, da imamo dve tretjine najbolj inovativnih držav na svetu. 17 od naših držav članic pa so pod poprečjem EU po drugi strani. Ta razkorak lahko vidimo tudi med evropskimi regijami. Približno polovica izmed njih kaže velik razkorak pri inovacijah. Zmanjšanje tega razkoraka je glavna prednostna naloga našega kohezijskega programa. Unija bo investirala skoraj 19 milijard evrov do leta 2014 skoraj četrtino celotnih sredstev za kohezivno politiko v, za inovacije. Na teh odprtih dnevih želimo razpravljati o tem, kako bi kar najbolje porabili ta sredstva za trajnostno rast v EU. Drugič podnebne spremembe. Zaveze Evropske unije pri boju proti podnebnim spremembam zahtevajo od regij, da spremenijo svoje gospodarstvo, še prav posebno v manj razvitih državah članicah. Odprti dnevi bodo pokazali najboljše prakse na regionalni in lokalni ravni, kar se boja proti podnebnim spremembam tiče in bodo omogočili razpravo o tem, kako lahko kohezivna politika učinkovito prispeva k trajnostnemu gospodarskemu razvoju. Nadaljna pomembna tema odprtih dni je teritorijalno sodelovanje. Letos je komisija sprejela Evropsko strategijo za Baltsko morje. To novo poglavje predstavlja prvi poskus, da bi sodelovali na makroregionalni ravni. Veliko izmed partnerjev baljskih držav bo z nami in pogovarjali se bomo, kako bi kar najbolje sodelovali in kako bi lahko to bil model za sodelovanje v drugih regijah, kot je tudi Podonavje. In zadnja tema je prihodnost kohezijske politike. Nedavno smo naredili ocene programov 2000 do 2006 in te analize kažejo nesporno dodano vrednost te politike, prav tako pa kažejo potrebo po reformah. Na kratko, potrebno se je bolj osredotočati na izide in jo še bolj poenostaviti. Moja predhodnica, Danuta Hübner, je spodbudila pomembno razpravo o prihodnosti te politike, vendar pa je ta tema pomembna tudi zame osebno. Na podlagi teh razprav bi rad pripravil orientacijski dokument o prihodnosti kohezijske politike. Prepričan sem, da bodo razprave v različnih seminarjih tukaj okrepile in obogatile naš razmislek. Prti dnevi želijo, želimo, da bi postali pomembni del naše, naših odzivov. In že, tukaj smo zbrali tudi veliko akademikov rad bi vas povabil, da obiščete tudi zgradbo Berlemo na Rue Achimet in upam, da boste uživali v razstavah in predstavah, ki se bodo odvijale v steden. Preden končam, bi se vam rad zahvalil vsem tistim, ki ste prispevali k pripravi odprtih dni leta 2009. Sodelovali smo vsi na zelo odprt način še prav posebno generalni direktorat komisije, Evropski parlament, prav tako pa tudi odbor regij in seveda predstavniki mest in regij v Bruslu. V naslednjih dneh želim vse najboljše vsem, ki boste vključeni v naše dogodke in seminarje. In upam, da boste izkoristili priložnost pri izmenjavi mnen, znanja v naslednjih dneh to odnesite domov in potem to sporočite naprej tudi doma. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar. Tako smo končali uvodne nagovore. Sedaj pa dam besedo predsedniku Evropske komisije, gospodu Barozo, za njegove uvodne besede. Prosim. Gospod predsednik odbora regij, gospa predsednica odbora regij v Evropskem parlamentu, gospa namestnica ministrskega predsednika Švedske, gospod komisar, gospe in gospodje, prijatelji in prijateljice. Vedno z veseljem sodelujem pri odprtju dni odprtih vrat. Ta forum, ki je namenjen regijam, je zelo pomemben. Enako pomemben je za vse politike, zato bi se res rad zahvalil odboru regij in tudi komisarju za regionalni razvoj za dano pobudo. Hvala, ker ste me povabili. Sam sem se udeležil zasedanja skupine G20 v Pittsburghu in tudi konference o podnebnih spremembah, ki je potekala v New Yorku poleg zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Podnebne spremembe in boj proti njim ter finančna in gospodarska kriza so najbolj pomembni izzivi, ki, s katerimi se trenutno soočamo. Finančna sredstva, ki jih namenjamo v te namene, ne zadoščajo več. Zato ste za dneve odprtih vrat izbrali pomembne svetovne teme. Naslov letošnjih dnev odprtih vrat pa je Evropski odzivi na skupne izzive. Potrebujemo nova pravila. To je ta glavni politični izziv, s katerim se soočamo najbolj pomembno v tem trenutku pa je, da najdemo pot iz te krize. Imamo načrt za oživitev gospodarstva, v ta namen smo namenili tudi ogromno proračunskih sredstev, več kot kadarkoli, prej več kot 5 odstotkov evropskega BDP-ja. Ta sredstva bomo namenili za reševanje večjih težav, Šlo bo za vlaganje v inovacije, za spodbujanje zaposlovanja, vlagali bomo več v infrastrukturo in tako naprej. Le tako bo lahko gospodarska rast ponovno dobila nov zagon. Začeli smo izvajati tudi tako imenovani proces G20, katerega namen je, da najdemo nove rešitve za izzive, s katerim se soočajo svetovna gospodarstva. V Pittsburghu smo se z ostalimi partnerji dogovorili, da bomo spodbujali sodelovanje. Pomembno je, da tudi Evropska unija prispeva k svetovnemu gospodarstvu. Mi smo seveda zagovorniki načela svetovnega upravljanja. Sprejeli smo tudi nekaj nujnih ukrepov, ko šlo za reševanje finančne krize. Sedaj pa je treba sprejeti bolj dolgoročne ukrepe. Evropa želi, da bi se skupina G20 dogovorila o novem finančnem sistemu, ki bi naredil svet financ in gospodarstva veliko bolj čist in zdrav. Evropa je v Pittsburghu predlagala tudi nekatere ukrepe. Želimo si, da bi vzpostavili pravi evropski sistem za finančni nadzor. Zakonodajni predlogi so že na mizi sveta. Mi smo prvi na svetu, ki smo podali konkretne zakonodajne predloge, katerih namen je, da izpeljemo reforme. Seveda še nismo na koncu tunela, kajti gospodarstvo je še vedno zelo krhko niti se še nismo izognili socialnim nemirom in napetostim. Ne smemo pa zanikati, da obstajajo prvi spodbudni znaki. Prosti pad svetovnega gospodarstva smo omejili, komisija je tudi popravila na vzgor predvidevanja za gospodarsko rast v Evropski uniji v drugi polovici leta. Vseeno pa bo treba dati nov zagon. Predvsem je treba zmanjšati brezposelnost. Dokler se brezposelnost ne zmanjša, ne bo prišlo do oživitve gospodarstva, do novega zagona. Gospodarstvo temelji na zaposlovanju. Brezposelnost pa se še vedno veča. Brezposelnost prizadane ponavadi najbolj izpostavljene kategorije oseb, mlade, študente in tako naprej. Brezposelnost vodi v revščino, v socialno izključenost. Zato bi morali na vseh ravnih odločanja prevzeti odgovornost. Čas je za mobilizacijo, čas je za boj proti brezposobnosti v Evropi. Evropa je predstavila načrt za oživitev gospodarstva. Na voljo imamo instrumente skupnosti, katerih namen je reševati probleme. Predvsem je treba zmanjšati število mladih, ki zapustijo izobraževalni sistem brez kvalifikacij. Potrebujemo tesno partnerstvo med vsemi akterji, med Evropsko unijo, državami članicami, regijami, socialnimi partnerji. Le na tak način bomo lahko inovativno vlagali v izobraževanje in usposabljanje. Gospodarstvo, ki temeli na znanju, je in mora ostati prednostna naloga. V Evropi smo poenostavili tudi postopke izkoriščanja strukturnih skladov in sklada za prilagajanje globalizaciji. Namen teh sredstev je, da pomagamo brezposelnim in drugim, da se vključijo na trg dela. Pripravili smo tudi predlog, ki se nanaša na pogoje za financiranje iz Evropskega socialnega sklada, ko gre za od, iskanje odgovorov na nujne primere in na krizo. Svet je jasno povedal, da je treba te predloge sprejeti in potrditi. V času gospodarske in finančne krize, kakršnega doživljamo danes, potrebujemo veliko več fleksibilnosti, ko gre za uporabo strukturnih skladov. Regije to zagotovo dobro vedo. Še en zgled evropske pobude. Sprejeli smo odločitev o ustanovitvi novega sistema posojil v višini 500 milijonov evrov. Solidarnost je glavno načelo, na katerem naj temelijo evropske dejavnosti. Odbor regij in Evropski parlament sta oba zelo pomembna. Dragi kolegi, ko govorimo o solidarnosti, je to nekaj konkretnega. In konec prejšnjega tedna smo dobili dobro novico iz Irske. Dejali so da Evropi, odločen da Evropi. In menim, da je tokratna odločitev Ircev tudi priznanje tega, da je Irska veliko pridobila zaradi evropske solidarnosti. Irci so prepoznali dejstvo, da je EU zelo pomemben dejavnik v odzivu na finančno in gospodarsko krizo. Sedaj je potrebno govoriti o krizi. Vendar pa kmalo bo to le slab spomin in tega si želimo čim prej. Kada pa pripravljeni moramo biti na oživitev. Zato je pomembno nadrevati priprave na prihodnost. Smernice, ki sem jih predstavil pred nekaj tedni za naslednjo komisijo in te smernice so po moji ponovni izvolitvi, bile podprte strani Evropskega parlamenta, so si zadale globalno vizijo za Evropo leta 2020. Želimo spremeniti Evropo v zeleno Evropo, v trajnostno gospodarstvo, družbo, ki temelji na znanju in ki se osredotoča na inovacije. Da bi udejanili to vizijo, to pomeni, da moramo spremeniti Lizbonsko strategijo po letu 2010. Odbor regiji je pripravil zelo zanimivo poročilo o prihodnosti te strategije. V tem poročilu je zapisano pomembno, veliko pomembnih stvari. Ne gre samo za to, da upravljamo sredstvi. Imamo tudi odgovornost za politike, ki jih pokriva naša skupna strategija. Inovacije, okolje, podjetniško okolje vse življensko izobraževanje, promet, energetsko očinkovitost. Regije in lokalne oblasti se morajo obvezati. Moramo slišati vaša mnenja za to, da bi lahko zajeli tudi vaše pozitivne izkušnje. Dobro se zavedamo, da je uspeh Lizbonske strategije po letu 2010 nekaj, kar je odvisno od vas. Po letu 2010 se bomo izvili iz krize in bomo lahko udejanili našo globalno vizijo. Našo vizijo za vključujočo družbo tržnega gospodarstva, družbo, ki bo pridobivala zaradi visoke kakovosti izobraževanja in visoke kakovosti podjetništva. Mi bomo nizkooglično gospodarstvo, ki bo konkurenčno in ki bo promoviralo inovacije in ki bo sledilo najnovejši tehnologiji. Prav tako bomo vključovali socialno kohezijo. Tako da bomo vse življensko učenje spodbujali in ustvarjali zelena inovativna delovna mesta v različnih sektorjih naše družbe. To lahko dosežemo le, če izpolnimo dva pogoja. Prvi je, da moramo resnično sodelovati. V svojih smernicah sem zapisal, da moramo imeti partnerstvo za napredek. Če se želimo soočiti velikimi izzivi. Vse evropske inštitucije, nacionalne, regionalne in lokalne oblasti morajo sodelovati, tudi civilna družba in socialni partnerji, zato, da bi šli v isti smeri. Kot veste, in gospod Van den Brande to dobro ve, tega ne govorim samo zato, ker sem danes tukaj v odboru regij, resnično sem prepričan, da samo s partnerstvom na vseh ravneh postopkov odločanja, lahko Evropa postane to, o čemer smo sanjali. In to sem dejal, ko sem predstavil svoj program za naslednjih pet let pred Evropskim parlamentom. Brez tega partnerstva bi nam ne uspelo, kot nam je uspelo na Irskem. Bil sem na Irskem, bil sem v Limeriku, naprimer. In prav zato, ker ni šlo samo za vprašanje države, šlo je za vključevanje vseh ravnin politične družbe. Samo tako nam je uspelo doseči tako veliko večino Ircev, ki je glasovala za Evropo. Preobraziti pa je potrebno več stvari. Potrebno je spremeniti trajnostni razvoj. Seveda se ne moramo biti konkurenčni Indiji, Kitajski s tradicionalnimi urodji, ki smo jih imeli na razpolago. Najti moramo nove vire rasti, naprimer v zelenem gospodarstvu, novih energetskih modelih, v omrežjih prihodnosti, v infrastrukturah in tehnologijah prihodnosti. In tukaj prehajam na drugi veliki ziv, boj proti podnebnim spremembam. Tudi tukaj Evropa kaže pot in tudi tukaj kažemo odločnost, da si želimo napredka. Imamo ambiciozen akcijski načrt, ki je vzor v starem delu sveta. Mi, evropejci, skušamo zagnati mednarodna pogajanja in bomo tudi to počeli v prihodnosti. Pomembno je, da partneri sledijo Evropi. ZDA, Japonska sta pospešili prehod v nizkooglično gospodarstvo. To so korake v pravo smer, vendar pa biti moramo osredotočeni in moramo še pospešiti hitrost pogajanj. Gospe in gospodje, Evropa, države članice in regije morajo investirati v daljnosežne spremembe, zato da bi ohranili evropski model družbe in da bi ostali konkurenčni na svetovni ravni. Globalizacija ni sovražnik subsidijarnosti. V bistvu je res ravno nasprotno. Regije so tista območja, kjer ima je na voljo največ znanja in gospodarske dejavnosti, največ zaposlovanja, največ socialne kohezije in največ inovativnosti. Cilj politike je spodbujati evropsko solidarnost, zato da bi spodbujali regije, da se soočajo s temi izzivi. In zato sem prišel danes tukaj k vam, da vam povem na začetku novega cikla Evropske unije naslednjih petih let, da verjamem v prihodnost kohezijske politike in regionalne politike in da so ti elementi ključnega pomena za našo opredelitev EU. Hvala lepa za vašo pozornost. Rada bi se zahvalila predsedniku Barozu ne samo za njegovo navzočnost, temveč tudi za dejstvo, da je v zadnjih petih letih vedno bil na razpolago pri odprtih dnevih. Hvala lepa za to. Sedaj pa Mot Olofsson, mestnica ministerskega predsednika v imenu švedskega predsedstva. Gospa predsedujoča, spoštovani člani odbora regij, gospe in gospodje. Veliko čast mi je da predstavljam tukaj švedsko predsedstvo in da sem danes z vami ob otvoritvi teh dnevov odprtih vrat. Ta dogodek je eden od mejnikov Evropske unije. Nažalost, ne bom mogla ostati tukaj do konca, kajti moram se vrniti na švedsko in predstaviti Evropski program za ženske ambasadorke za majhna podjetja. Več kot 100 evropskih žensk bodo začele promovirati ženske v podjetništvu in to bo tudi vir eh, novih izzivov za prihodnost in novih rešitev. Ko se ljudje iz različnih regij in držav srečajo, da bi delili izkušnje, se veliko zgodi. Nove ideje in inovativne rešitve morajo prispevati k odzivom Evrope in vsake regije na trenutno krizo. Pomembno je, kaj boste dobili tukaj, da bomo potem oblikovali evropski odziv na te izzive. Vsekakor se soočamo z globalnimi izzivi. Kot preostanek sveta tudi Evropa trpi posledice finančne krize. Istočasno pa moramo zagotoviti tudi globalni odziv na podnebne spremembe. To je namreč ena največjih grožen, s katerimi se je človeštvo kdajkoli soočilo. Ni potreba, potrebno povedati, da je velika skrb za Evropo in svet tudi to, da se ta izziva uh, združujeta, da sta povezana. Najti moramo rešitve na različnih ravneh. Najti moramo evropske, pa tudi globalne in regionalne rešitve. Veliko zaupanja imam, da bomo lahko rešili gospodarsko nestabilnost in podnebne probleme in to istočasno. Zdaj imamo priložnost, da ustvarimo gospodarstvo, ki bo izkoristilo številne priložnosti za razdelovna mesta in konkurenčnost, ki jih ponuja tudi eh, podnebno preoblikovanje. Evropska unija in države članice morajo zato prevzeti vodstvo pri preoblikovanju našega gospodarstva da bo postalo bolj ekološko učinkovito. Zato bomo morali sprejeti odločne politike in ambiciozne cilje. Treba bo podpirati inovativne tehnologije, ki bodo lahko izkoristile celoten potencial naših gospodarstv in to z bolj učinkovito uporabo naših virov. Na ta način bomo lahko povečali svojo uh, uspešnost in konkurenčnost, hkrati pa zmanjšali posledice na okolje in podnebje. Svežen za podnebne spremembe nam daje izjemno priložnost za to, da prevzamemo vodstvo pri iskanju novih rešitev. In ni dovolj, da bi bili samo drugi in ne najboljši. Danes lahko rečemo, da 30 odstotkov eh, proračuna za kohezijo uh, da se torej ta denar porabi za nove rešitve. In to moramo še ukrepiti do leta 2013. Potrebujemo tudi nacionalne in regionalne izzive na globalne izzive. Državljani potrebujejo boljša delovna mesta v mestih kot tudi v podeželskih regijah. Zato države in regije morajo odigrati pomembno vlogo skupaj z Evropsko unijo. To pa lahko storijo prek kohezijske politike. Lokalne in regionalne ravni morajo dobiti več odgovornosti za rast in vire in boljša uporaba virov zahteva tudi dobro delujoč eh, sistem in pa interakcijo med lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi ter evropskimi ravnmi. En način, da to dosežemo, je, da se poenostavi eh, izvajanje financiranja z evropske strani. In Evropska unija je tukaj predlagala spremembe na področju strukturnih skladov. Na podlagi mojih izkušenj z lokalne in regionalne ravni kot političarke in pa uh, menedžerke strukturnih skladov, mislim, da moramo poenostaviti izvajanje teh politik. Zdi se mi, da se mnogi izmed vas strinjate z mano. Prepričana pa sem tudi, da se lahko strinjamo, da moramo hkrati ohraniti načela strukturnih skladov. In sicer, da je treba evropske vire odgovorno in učinkovito izrabljati. Prihodna kohezijska politika mora biti del odziva na globalne izzive. Mislim, da je pomembno ohraniti povezavo med kohezijsko politiko in lizbonskimi cilji. Ta strateški pristop k kohezijski politiki je že uspešno prispeval k izboljšanju prizadevanj in pa izvajanja programa. Hkrati so se viri uporabljali na boljši in bolj učinkovit način. Naj povem tudi, da postaja vse bolj jasno, da konkurenčnost in uspešnost Evropske unije eh, zavisi od izkoriščanja potencijala vseh državljanov. Treba je zagotoviti enake možnosti vsem. Treba je zagotoviti možnost rasti za majhna in srednja velika podjetja. To je del odgovora in cilji, ki smo si jih zastavili v Lizbonski pogodbi, da mora biti 60 odstotna zaposlenost žensk, da moramo to doseči je že skoraj realnost. Vendar pa smo na drugih področjih bili manj uspešni. Konkurenčnost še ni uh, taka, kot si jo želimo. Moramo imeti v mislih vse državljane, ko razpravljamo o prihodnih rešitvah. Hkrati pa se moramo zauzemati seveda za majhna in srednja velika podjetja. Uh, strateški pristop mora povdariti tudi eh, različne razvojne potencijale posameznih regij. Prepričana sem, da bodo ti dnevi odprtih vrat vam dali veliko idej, ki jih lahko potem doma uporabite, vendar pa morajo te ideje biti prilagojene vašim regijam in kontekstu v teh regijah in uporabiti morate metode, ki so vam na voljo, ki upoštevajo vaše močne in tudi šibke točke. Kohezijska politika bi morala v večji meri to upoštevati. Prepričana sem, da moramo politiko prilagoditi posameznim regijam in pogojem, okoliščinam v teh regijah. To je tudi eden od razlogov, da je švedsko predsedstvo Evropske unije si kot eno od prioritet zastavilo, da oblikuje makroregionalno strategijo za Evropsko unijo. Naš prvi poskus bo Evropska strategija za regijo Balskega morja. Upamo, da bo to strategijo podprl svet do konca tega meseca. Verjamemo, da lahko odzive na izzive svetovne eh, razsežnosti najdemo tudi na makroregionalni ravni. In ta strategija je del širše strategije, širših rešitev in pozdravljam delo, ki ga je že začel Evropski svet. Ta si prizadeva za eh, razvijanje višjega, širšega sodelovanja v Podonavju. Vendar pa to ne sme služiti kot. Uh, nek model za vsako regijo, ampak kot navdih za rešitve za tudi druge regije. In z različnih vidikov moramo razpravljati o problemih, ki se pojavijo. Upamo, da bomo to dosegli v naslednjih dneh. Če želimo, da so regije uspešne, potem so vaše ideje ob takih priložnostih, kot je ta, ključnega pomena. Želim izraziti željo po sodelovanju. To je zelo pomembno in se mora začeti uh, na podlagi naših izzivov. Raznoliko z Evropske unije moramo uporabiti kot uh, neko sredstvo, da dosežemo vsak kotiček Evropske unije. Strategija za Baltsko morje se ukvarja s problemi, ki so, ki so specifični za to regijo. To je ena od. Eh, bolj onesnaženih regij, morje je onesnaženo in potrebujemo politiko za to. Odzivi se bodo še izboljšali s sodelovanjem prek meja in prek sektorjev. Strategija si želi izboljšati okolje v Baltskem morju, želi tudi okrepiti konkurenčnost te regije. Sredstva za doseganje tega cilja pa Eh, vključuje tudi večja vlaganja, vlaganja v notranji trg in pa približevanje Baltskega morja in regije Baltskega morja Evropske unije. Potem je treba ukrepiti tudi inovacije eh, in pa vlaganja v nove tehnologije. Strategija ne zahteva nekih novih virov ali nove organizacije, gradi na bolj učinkoviti rabi trenutnih obstoječih sredstev. Dejavnosti pa morajo biti bolj koordinirane in bolj osredotočene. Sredstva regije in Evropske unije bi morala biti koordinirana, da bomo dosegli uh, zastavljene cilje brez dodatnih virov. Imamo vizijo Balskega morja in regije Balskega morja kot eh, konkurenčne regije v prihodnosti in sicer na številnih področjih. Regija Balskega morja bi morala biti globalno priznana, za svoje um, kompetence na področju inovacij in na vseh drugih področjih. Globalni izzivi zahtevajo odzive od nas vseh. Vsi moramo biti odprti za nove ideje, ne smemo pa pozabiti tudi na mm, stvari, ki so se jih naučile že prejšnje generacije. Želela sem podati svoj vidik, svoj pogled na to, kakšne rešitve so potrebne in upam, da bo prek sestankov in srečan ta teden prišlo še do novih idej. Izzivi so globalni in potrebujejo odziv z različnih ravni, evropske, regionalne, lokalne in tako naprej. Spomniti se moramo tudi na to, da v težkih časih potrebujemo vodstvo, če Evropa želi biti na vodilnem mestu, potem mora vsak od vas prevzeti vodilno vlogo za ekološko učinkovito gospodarstvo eh, v skrbi za okolje in gospodarstvo. Hvala. Najlepša hvala. Gospa ministrica, zahvaljujem se tudi predsedniku Barosu in namestnici ministerskega predsednika Švedske. Vem, da lovita letalo, ker odhajata na druge dogodke, ampak mi bomo ostali v tej dvorani. Čaka nas razprava. Razpravo bo vodila oseba, ki ji že dolgo sodeluje pri dnevih odprtih vrat. Jackie Davis iz European Policy Center. Prav tako bodo v razpravi sodelovali predsednik iz odbora regij in še dva nova gosta, ki jih pozdravljam. Helma Oroš, županja Drezna in pači Lopes Alvarez, predsednik baskovske vlade. Upam, da boste ostali z nami do konca dni odprtih vrat. Čeki, sedaj pa ti prepuščam vodenje razprave. Najlepša hvala, gospa Hübner. Samo pospremila sem naše glavne govorce. Kot je rekla že gospa Hübner, z nami je veliko pomembnih gostov tako da jih ne bom še enkrat predstavljala. Za razpravo imamo na voljo eno uro. Skušala bom dati besedo čim večjemu številu deležencev. Govorov ne bo več, se bomo kar takoj lotili razprave in vprašanj. Sama bom komisijo zastavila nekaj vprašanj, potem pa boste priložnost dobili tudi vi, seveda pa bo čas za zastavljanje vprašanj omejen. Če se kar lotimo razprave same. Na začetku so glavni govorci govorili o tem, da je regionalno delovanje potrebno za rešitev finančne gospodarske krize. Naj se obrnem na tiste, ki v današnjem omizju zastopajo regije. Predsednik Lopes, če se lahko najprej obrnem na vas. Baskija je ena najbogatejših regij v Španiji. V zadnjih letih ste stvari precej restrukturirali, da ste se lahko prilagodili novim potrebam globalne ekonomije. Se vam ne zdi, da bi zaradi tega uspeha lahko postali pravzaprav žrtev uspeha v tem času gospodarske krize? Kaj boste storili, da se izognete taki situaciji? Bueno, tardes, Najprej vsi lepo pozdravljeni. Pripričan sem, da ni tako. Kaj ti, če smo v preteklosti veliko naredili, da smo se prilagodili popraševanju globaliziranega gospodarstva, to pomeni, da imamo zdaj eh, ugodno izhodišče. Nahajamo se v boljših okoliščinah, da se bomo lahko prilagajali tudi izzivom te krize, ki je tudi globalna. Regije 2020, eh, to je poročilo Evropske komisije, ki kaže, da je Baskija najbolj uspešna regija v Španiji, da se sooči z izzivi globalizacije in da se sooči tudi s podnebnimi spremembami. Samo nekaj podatkov bi navedel. Baskija ima nekaj več kot 2 milijona prebivalcev, 7200 kvadratnih kilometrov. Imamo tudi uh, 139 odstotni uh, BDP v primerjavi z Evropsko unijo in smo zelo uspešni na številnih področjih. Torej smo nad poprečjem Evropske unije in produktivnost uh, je dosegla 132 odstotkov v primerjavi z evropskim povprečjem. Kako je to možno? To lahko razložimo s tem, da je Baskija gotovo regija v Evropi, ki ima veli, velik potencial pri konkurenčnosti. Naša regija je zelo uspešna, ima svojo lastno vlado, je zelo avtonomna in ta vlada se lahko odloča o 90 odstotkih eh, politik, ki zadevajo državljane in njihov vsakdanje življenje. Odločamo o. o eh, izobraževanju, o podjetništvu, o, imamo lastno policijo in tako naprej. Poleg tega ima Baskija tudi lastno pristojnost odločanja na področju davčnih zadev. To nam omogoča tudi, da imamo vire za sprejemanje svojih odločitev. Pred 15 dnevi smo v baskovski vladi sprejeli paket ukrepov, v vrednosti 400 milijonov evrov. Ti ukrepi se bodo ukvarjali z bojem proti posledicam podnebnih sprememb in pa krize. Veliko vlagamo v infrastrukturo in v eh, gospodarstvo, kar potem ustvari dodano vrednost. Eh, zelo podpiramo tudi našo industrijsko in podjetniško mrežo in to pomeni, da nobeno uspešno podjetje v Baski ne bo propadlo zaradi krize. Poleg tega veliko vlagamo v inovacije. Naša podjetja so uh, povezana na mednarodni ravni in še nekaj je pomembno za reševanje krize. To je, to je izobraževanje in pa usposabljanje delavcev. Seveda je najpomenejše izobraževanje mladih, da bodo v prihodnosti imeli e, možnost in da bodo tudi primerno usposobljeni za delo. Na ta način ustvarjamo bolj enakopravno družbo. Pa še politika in socialne službe, socialne storitve. To je zelo pomembno in skušamo zagotoviti, da niti en državljan ne bo trpel prehudih učinkov krize. Baskovska družba ne sme plačevati za posledice krize, ki je ni sama povzročila. Vendar pa ne smemo ostati sami pri reševanju krize. Moramo vzpostavljati osnovo ne samo za nov gospodarski model, za model gospodarske rasti, ampak tudi za model države, če lahko tako rečem, Veliko je bilo špekulacij, eh, veliko ljudi je hotelo na hitro zaslužiti. In država v tem primeru ni dobro ukrepala. Zato potrebujemo novo osnovo, da bomo definirali eh, solidaren in trajnostni prostor in trajnostno državo. Zato potrebujemo nove modele gospodarske rasti, ki ne bodo temeljili na špekulacijah, ampak na uh, solidarnosti in pravičnosti. Tudi nov energetski model potrebujemo, tak, ki bo trajnosten in ki bo tudi zagotavljal uh, dovolj mm, oziroma dovoljšno dobavo, torej pravičen model, pa hkrati tudi za dosten model, da bodo oblasti imele sredstva za ukvarjanje s politikami, s katerimi se morajo ukvarjati. Poleg tega gre za eh, prenos znanja in izkušenj, pa nov model storitev potrebujemo tudi na področju zaposlovanja. Veliko teh stvari ni samo v naši pristojnosti, ampak izkušnja na področju eh, lokalnih oblasti je tukaj zelo pomembna in eh, nam lahko pomaga pri oblikovanju tega modela, ki bo zagotovil trajnost in solidarnost. Hvala. Najlepša hvala, res ste omenili ogromno tem. V razpravi se bomo teh tem še dotaknili. Županja Oros, v Na razpravah se pogosto pojavlja tudi tema silikonska pokrajina Saška. Zanima me, ali ste vi izkoristili to gospodarsko krizo, ali se vam zdi, da boste lahko še naprej ohranjali takšno uspešnost kljub upadanju gospodarske rasti. Spoštovani gospod komisar, gospe in gospodje najprej bi se rada zahvalila. Ni samo po sebi umevno, da imate predstavnico mesta in da tukaj predstavljam veliko evropskih mest. To se mi zdi dober, pravilen znak, kajti mesta in regije so tiste, kjer se ustvarja regionalna, lokalna politika in zato je pomembno tudi v kontekstu Lizbonske pogodbe, da odigramo pomembno vlogo. Hvala lepa. Kar se prvega dela vprašanja tiče, Razmere v Dreznu so sledeče. Podjetja so razmerno dobro držijo skupaj. Imamo posamezne težave, kot ste povedali tudi na področju mikroelektronike, nekatera podjetja na področju avtomobilske industrije so prizadeta, vendar pa vse skupaj je relativno stabilno uspelo. Nam je primankljaje ki so nastali, nadomestiti iz drugih področji in to z večletnim sodelovanjem s podjetji različnih vrst in tudi z raziskovalnimi ustanovami. Prav tako nam je uspelo oblikovati novo politiko, naprimer na področju fotonapetostne industrije. In zato smo v razmeroma dobrih razmerah kljub krizi. Nadaljni temelj, ki je vodil do te sorazmerno dobre situacije, je srednji sloj. To ni samo odrezno tako, to je tako tudi v vzhodni Nemčiji. Spomnite se, začetka 90-ih let po mirni revoluciji so naša podjetja morala iskati nišna področja v gospodarstvu tako se je to do danes izplačalo. Podjetja so zelo učinkovita in se lahko prožno odzovejo na spremembe v naporočju gospodarstva in finančnega sistema. In to se je danes izplačalo. Glede na zelo dober gospodarski razvoj v zadnjih letih nam je uspelo ohraniti ne zadolženost mesta. Samo dve mesti v Nemčiji sta takšni in to je tudi nekaj zelo pozitivnega v teh časih. Dresden bo, oziroma ne bo, in to je optimistična izjava, ne bo postala, postalo žrtev lastnega uspeha. Tudi na področju mikroelektronike bomo krizo prebrodili. Približno 40 tisoč zaposlenih je v 1200 podjetjih in raziskovalnih ustanovah, predvsem na področju mikroelektronike. Tukaj gre za pravi svežen podjetij, ki je nastalo z veliko dodano vrednosti in tudi zelo visoko stopnjo omrežitve področja raziskav podjetij in ustanov. Tukaj se kaže dobro sodelovanje velikega mesta z menimi področji in to je vodilo do uspeha. Znotraj tega grozda imamo vedno znova nove tehnologije, razširitev trgov, česar se dejavno lotevamo naprimer gre za diode, fotonapetnostna industrija, pa tudi za premaze. Vsi skušajo delovati v isti smeri, praktično izvajanje pa se ne dogaja samo v mestu, v regiji, temveč tudi v celotni pokrajini Saški. In tukaj imamo zelo dobre raziskovalne programe, ki jih seveda podpira tudi EU. V zadnjih letih smo uspeli pridobiti kar precej sredstev za Dresden in tako smo spodbudili tudi področje inovacij in izobraževanja. Želela bi jasno izraziti dejstvo, da smo zelo hvaležni, kajti v zadnjih dneh smo dobili zagotovilo iz Bruslja, kar se obstoja ključnih tehnologij tiče. To je zelo pomembna točka za prihodnost. Če nam bo uspelo še naprej podpirati ključne tehnologije v Evropi, potem mislim, da bomo tudi globalno gledano v odličnih razmerah kajti vemo, da je razvoj industrije in eh, raziskav ne mogoč brez teh ključnih tehnologij in zato se moramo lotiti tudi tega boja. Hvala lepa, gospa županja. Slišali, slišali smo torej, kaj se dogaja na regionalni ravni. Ena od stvari pri dnevih odprtih vrat, pa je učiti se drug od drugega, soočati se s krizami. Hvala lepa. Sedaj bi se rada navezala na to, kar smo slišali prej in bi rada navezala to na širšo evropsko politiko. In na to, kar sta dela glavna govornika in naši prvi odreženci v mizja. Komisar, ali menite, slišali smo o kratkoročnih potrebah za soočenje z gospodarsko krizo, potreba po več prožnosti v programih, po hitrejšem izvajanju. Kako združujete te kratkoročne odzive z dolgoročno predvidljivostjo, ki je potrebna za ta sredstva iz regionalnega sklada, da bi lahko to uskladili. Ali lahko to združimo na uspešen način? Well, I think that, uh, the need for flexibility refers not... Mislim, da bi morali biti fleksibilni, pa ne samo na kratki rok, ampak še bolj pomembno je, da smo fleksibilni dolgoročno težko je spremeniti stvari na kratki rok. Na dolgi rok pa imamo seveda več priložnosti, da se odzovemo na trenutne težnje. Do določene mere je to omenil tudi predsednik komisije, ko je govoril o tem, da morajo regije bolj sodelovati tudi v Lizbonskem procesu, da morajo biti bolj vključene, da je treba upoštevati zamise, ki prihajajo z regijskih ravni, da je treba spremeniti pristop. Lizbonska strategija še ni sprejeta pri vseh dovolj dobro in to pomankljivost je treba preseči. Ministrica je omenila tudi individualen pristop posameznim državam članicam, regijam in tudi makro regijam, kot je naprimer Baltska regija. Potreba po večji fleksibilnosti se bo kazala ne samo v kratkoročnem, temveč tudi v dolgoročnem obdobju. Seveda bi bilo tvegano, če ne bi upošteval nasveta predsednika komisije, ampak strinjam se z njim. Ne zato, ker se ne bi drznil, ampak zato, ker se res strinjam z njegovo izjavo, da moramo biti bolj drzni. Regije morajo bolj sodelovati tudi pri načrtovanju same porabe virov, morajo pa pridoduzeti tudi več odgovornosti. Če želijo regije dobiti večje pristojnosti, potem morajo prevzeti tudi večjo odgovornost. Regije bodo morale biti odgovorne tudi za uspešnost, za zagotavljene davčne discipline. Uporaba kohezijskih skladov ni vedno bila brez napak, zato bi morale regije zagotoviti večjo finančno kontrolo, večjo disciplino. Hvala. Najlepša hvala, gospa Hübner ko ste bili komisarka za regionalno politiko, ste, kot smo slišali, sprožili nekatere korake za poenostavitev postopkov zlasti v času gospodarske krize, kot so rekli že drugi govorniki. Kaj pa vi menite o mnenju komisije, da je treba zagotoviti ravnotežje? Menite, da je bilo storjeno dovolj, da se zagotovi ta fleksibilnost ali lahko vi kot nova evropska poslanka storite kaj več v zvezi s tem? Mislim, da smo se lotili dolgoročnega procesa. Imamo na voljo nova priporočila, v katerih se pojavljajo tudi predlagane spremembe k obstoječim instrumentom in politikam. Nekateri, ki tu sedite že dolgo časa, se verjetno spomnite, da O poenostavitvi postopkov govorimo že več let. Šele ko je kriza prizadela evropsko realno gospodarstvo, smo se uspeli takoj dogovoriti vse institucije, da je treba stvari poenostaviti. Sedaj je to postalo stvarnost. Ne vem pa, ali bi nam to uspelo doseči, če ne bi nastopila kriza. Moram pa reči, da ne gre samo za to, da smo politiko poenostavili ali jo naredili bolj prožno ali da smo ji zagotovili nova sredstva. Mi smo ta sredstva ciljno usmerili na inovativne zadeve. V okviru te politike spodbujamo tudi dolgoročne inovativne strukturne politike. Spodbujamo tudi programe, ki temelijo na razvojni strategiji na regionalni, lokalni, nacionalni ravni. Ta oblika politike je omogočila, da bomo potencial politike izkoriščali tudi v času krize. Krize ne moremo ločiti od dolgoročnega načrtovanja, kajti kriza je tudi strukturna. Kriza se bo končala samo, če bomo izkoristili nove priložnosti za vlaganje, kot je rekel tudi kolega Lopes ko je predstavljal Baskijo. Ta politika je v zadnjih letih temeljila na prednostnih nalogah, ki so prilagojene trenutnim izzivom, s katerimi se sooča evropsko gospodarstvo. Zato bi to politiko res lahko uporabili. Zagotoviti je treba tudi ustrezen strateški pristop. Treba je pritegniti tudi zasebne vlagatelje. V okviru te politike smo predvideli tudi dolgoročni finančni instrument, ki nam je v veliko pomoč pri reševanju te krize. Kot veste, se pojavljajo težave pri vlaganju, banke še vedno skušajo izboljšati svojo bilanco, zato niso pripravljene ponuditi potrošnikom in vlagateljem denarja, ki so ga prejele za reševanje iz te krize. Tudi zato bi lahko naša politika bila pomoč pri teh izhodnih strategijah, ki jih Evropa potrebuje. Hvala. Hvala. Eh, govornica govori brez mikrofona. A, ta mikrofon pa deluje. Gospod predsednik, rekli ste, da nihče ne začne hišo graditi pri strehi, ampak večina pozornosti medijev je bila predvsem na strehi, eh, predvsem na različnih forumih, kot je G20 in drugi. Kako vidite povezavo med temi forumi na eh, mednarodni ravni, kmalo bomo imeli vrh o podnebnih spremembah, in pa med regionalno ravnjo? Ali obstaja koordinacija? Eh, med obima ravnema ali tisti, regijah, ki so odgovorni za eh, rezultate ali so vključeni tudi v mednarodne postopke? Prišlo je že do več izboljšav, vse bolj se upoštevajo odgovorni na lokalni in regionalni ravni, vendar pa to še ni bilo storjeno v zadostni meri. Še vedno uh, se preveč dela od zgoraj na vzdolj, namesto od spodaj na vzgor. In to ni samo institucionalna teorija ko gledamo na kratki rok, vidimo, da lokalne in regionalne oblasti so zelo prizadete s to gospodarsko krizo. Ves čas ponavljam, da ena tretjina javnega, javne porabe poteka na eh, lokalni in regionalni ravni, dve tretjini investicij se tudi dogaja na lokalni in regionalni ravni. Ne bom dal vseh primerov, da bi pojasnil, kako pomembno je, da vključimo regije in da sodelujemo z regijami za dosego globalnih ciljev. Na daljši rok pa menim, da samo za dosego teh ciljev se moramo soočiti s situacijo, kakršna trenutno obstaja. Kohezijska politika je glavni instrument za dosego tega cilja. Glede tega sem zelo jasen, kohezijska politika mora biti povezana z vsemi regijami. In moja druga točka, preveč je fragmentiranosti, preveč razdrobljenosti med različnimi programi. Zelo dobro bi bilo razmisliti o novi lizbonski strategiji po letu 2010, vendar pa jo moramo povezati z drugimi programi Evropske unije. Če si ogledamo samo eno glavnih tem teh odprtih dni - inovacije. Ja, kje se dogajajo inovacije? Na naših univerzah, na centrih odličnosti. In stvari se razvijajo na lokalni in regionalni ravni. Zato je pomembno tudi eh, stališča proračuna, da ne gre tukaj za eh, razprave samo v odboru regij, da bi bili tukaj eden drugemu všeč, ampak da zagotovimo prave rezultate. Torej ne gre za boj med institucijami. In isto se dogaja, ko pogledamo pogodbe. Gospoda Van Nistelrooja vidim tam in druge člane Evropskega parlamenta, ki so moji dobri prijatelji. Zadovoljni smo, da bo imel Evropski parlament več pristojnosti po sprejetju Lizbonske pogodbe. V tem vidimo tudi več eh, koherentnosti pri institucionalnem sodelovanju. Ampak to ni proti pogodbam. Ni proti pogodbam, ko pravimo, da vsi evropejci potrebujejo partnerstva in potrebujemo več stranska partnerstva. Ne gre samo za teorijo, ko si ogledam naš odbor Koter, naš odbor Ekos oziroma Ekon, s čim sta se ukvarjala v preteklih letih, iskala sta resnično pragmatične rešitve. In rekel sem to že predsedniku Barosu, pa bom ponovil še tukaj. Treba je prevzeti lokalno in regionalno odgovornost in če sprejmeš te ravni eh, v sodelovanje, bodo rezultati boljši. Samo okrog 33 odstotkov prebivalstva je šlo na volitve. Mi želimo prispevati, eh, radi bi, da bi ljudje rekli, želimo prispevati, ne smemo se za to boriti med seboj, ampak sodelovati. Najlepša hvala. Zdaj bom razpravo odprla za vprašanja vseh vas. Veliko ljudi se je že javilo k besedi. Prepričana sem, da se vas bo javilo še več. Zato bi vas prosila, da svoje vprašanje omejite na minuto. Morda vas bo treba še dodatno omejiti, ampak upam, da ne. Lahko prosim samo nakažete, kdo vse bi rad postavil vprašanje ali se javil k besedi. Dvignite roke, prosim. Sprejela bom enega svojega seznama, pa enega iz. Uh, iz dvorane. Mercedes, je, Mercedes Preso iz Piemonta je prva na vrsti. Hvala lepa. Kot ste že sami rekli, v času gospodarske krize se državljani v prvi vrsti obrnejo na lokalne in regionalne predstavnike in njih prosijo za podporo. Moja regija je sprejela nekatere izjemne ukrepe, zato da bi spodbudili ulaganja, še zlasti na področju novat obnovljivih virov energije, trajnostne mobilnosti in zagotovila tudi podporo podjetjem in državljanom v času krize. Zato bi strani komisarja rada slišala kaj več v zvezi s to fleksibilnostjo, ki jo želijo zagotoviti pri uporabi Evropskega socialnega sklada v tem trenutku je ta sklad zelo pomemben, seveda, če želimo zagotoviti podporo projektom za usposabljanje brezposelnih delavcev, če želimo spostaviti nova delovna mesta, še zlasti na področju zelenega gospodarstva. Potem pa bi rada še nekaj podarila. Mislim, da bi morali še vedno veliko pozornosti posvečati sodelovanju med evropskimi regijami, čezmejnemu sodelovanju. Številne države zamujajo z izvajanjem priporočila skupine za teritorijalno sodelovanje. Zato se mi zdi, da bi res morali podpreti sodelovanje. Mislim, da je to vprašanje, s katerim se bomo še ukvarjali, kajti so vse nas zelo pomembno. Najlepša hvala. Še nekdo iz dvorane. Eh, eni ste se že javili, pokazali ste, kdo bi se rad javil. Torej, izvolite besedo, gospod. <clears throat> Eh, Pozdravljeni vsi skupaj. Sem Francisco de la Torre, župan v Malagi. To je mesto v Andaluziji s 600 tisoč prebivalci štirje župani iz Španije smo prišli in predstavljamo Španijo v odboru regij. Za soočanje s krizo je potrebno, da se razvije v celoti načelo subsidijarnosti. Mislim, da obstajajo države, konkretno v Španiji, se ta princip ne razvija. Torej, od leta 1979, ko smo sprejeli ustavo, smo imeli razvoj proti decentralizaciji. To je bilo zelo učinkovito. Gospod Lopes iz Baskije je dokaz za to. Ampak ni se pa naredilo nič, da bi se pristojnosti prenesle iz regionalne ravni na lokalno raven. Regije so dobile pristojnosti iz državne ravni, niso jih pa prenesle naprej na lokalno raven. In v krizi se to še bolj m, mm, pokaže. Ljudje ne zahtevajo odgovorov od županov, ampak od višjih ravni. V Andaluziji imamo 27-28 odstotno brezposelnost in to je hud problem. Zato mislim, da bi morali bolj upoštevati načelo subsidijarnosti, da bi bili lahko bolj konkurenčni in bolj uspešni. Naša uh, Naša občina se ukvarja s temi politikami, s politiko zaposlovanja, z, s politiko nadzora podnebnih sprememb, z energetiko in tako naprej. Veliko vlagamo v to in smo tudi v Evropi mm, zelo uspešni, vendar pa to niso naše pristojnosti. Ljudje se ne obračajo na nas in želim, da bi se občine bolj uh, vključile oziroma bile bolj vključene v ta proces. Hvala. Hvala. Vrnili se bomo v komisijo eh, in pogledali, kaj bi oni povedali o tem. Gospa Konstanc Krl. Hvala lepa, tukaj sem v imenu odbora za regionalni razvoj v Evropskem parlamentu bi se rada zahvalila za uvodne besede. Imam pa vprašanje za komisijo koliko milijonov evrov je bilo že izplačanih po novem postopku, pospešenem postopku, ki ga je sprejel tudi parlament za regije. Kaj je to konkretno prineslo? Koliko programov je že bilo financiranih strani komisije in so izkoristili to novo možnost za gradno socialnih stanovanj, naprimer, in koliko projektov je bilo odobrenih? In potem dovolite mi še eno pripombo. Slišali smo o dveh vzornih regijah, Baskija in Dresden. Neverjetno bi se veselila, če bi ti dve regiji povedali, da je ta razvoj bil mogoč tudi eh, s podporo Evropske unije in kohezijske politike. To bi namreč pomenilo, da če bi se zazemali za to tudi medijsko, da bi morda naslednje evropske volitve imele višjo volilno udeležbo. Sami moramo poskrbeti za te stvari, o katerih se skupaj dogovorimo. Moramo oglaševati te zadeve in moramo poskrbeti za to, da bodo državljani to bolje sprejemali. Hvala lepa bom dala obema članoma omizja priložnost, da odgovorita na vprašanje, še prej pa bi sprejeli nekaj vprašanj. Nekdo iz dvorane, ki se prej ni javil k besedi in ga nimam na seznamu, nekdo, ki sedi v ozadju dvorane, izvolite. E, ime Aptinelava, e, važno je na tema para polišovarov. Hvala lepa. Rad bi omenil eno zelo pomembno vprašanje, pomembno za nas, za vse tiste, ki ki smo uložili v nekatere kmetijske proizvode. Mi v Grčiji, pa ne samo v Grčiji, se soočamo z ogromnimi težavami. Preko posameznih programov in subvencij je bilo dodeljenih ogromno sredstev. Izmenjali smo si tudi mnenja s kolegi iz Španije, Italije in od drugod. Ugotovili smo, da vse te investicije ne bodo uspešne, da bodo brezplodne. Zato me zanima, zakaj imamo toliko spodbudnih ukrepov za to, da bi kupovali elektronsko opremo, gospodinske aparate in podobno, nimamo pa na voljo dovolj spodbudnih ukrepov, ki bi potrošnike spodbujali k nakupu proizvodov, ki prihajajo z področja sredozemlja bolj podpirate nakupovanje plastičnih izdelkov, ki izvirajo izven Evropske unije. Hvala. Hvala lepa. Gospod Kluklas oziroma gospe Ni, Paul Donahue iz Castle Queen, izvolite. Hvala. Gospod komisar, županja Drezna, predstavnik Baskije. Uh, Tudi sam bi vas rad pozdravil danes, sam prihajam z Irske, zato bi rad izkoristil to priložnost in povedal nekaj več o glasovanju, ki je potekalo na Irskem in ki še vedno odmeva po Evropi. To glasovanje je jasno pokazalo, da želijo Irci biti v srcu Evrope, da čutimo, da je naša prihodnost povezana z Evropsko unijo. Na Irskem smo vodili zelo težavno kampanjo. Gotovil sem, da obstaja veliko pomankanje pri prenosu informacij v zvezi s tem, kaj se dogaja v Bruslju. Državljani si stvari predstavljajo drugače, drugače jih dojemajo, zato bi Evropa morala zauzeti nov pristop. Prisluhniti bi morala ljudem v regijah in v mestih. Le na tak način bomo lahko tudi mi imeli vpliv, le na tak način bodo vas ljudje v mestih in regijah bolje razumeli. Irci so glasovali proti ko zadev niso poznali. Takoj, ko smo jih o stvarih bolje obvestili, so glasovali za. Zato se sprašujem in vprašanje na slavljen tudi na komisarja. Se vam ne zdi, da obstaja velik deficit, ko gre za posredovanje informacij iz Bruslja? na ostale ravni, da ljudje ne vedo, kaj se dogaja v Bruslju in da zaradi tega tudi negativno gledajo na Evropo. Se strinjate z mano, da obstaja ta informacijski primankljaj? Če tega ne bi bilo, bi bili bolj uspešni. Kaj namerava komisija storiti z tem? Hvala. Hvala lepa. Mislim, da je to zelo relevantno vprašanje tudi za ostale člane omizja. Sean Kelly, poslanec. Ustal bom. Hvala lepa prihajam iz iste regije kot moj predhodnik, Donahu. Sem pa evropski poslanec. Rad bi se zahvalil gospodu Van den Brandiju in Barozu za prijazne pripombe o referendumu. Basta se zahvalila Irski. Rad pa bi se v imenu Irske zahvalil Evropi. Brez vaših jamstev, podpore, verjetno ne bi sprejeli izbonske pogodbe. Med kampanjo je predsednik Barozo prišel v Limerick in je tudi m, mm, govoril o podpori iz sklada za globalizacijo delavcem, ki so izgubili službo. In to je bil primer za to, kar lahko Evropa stori za Irsko. Sedaj pa vprašanje. Žal je Južna Irska bila nekdaj zelo revna. Sedaj smo se sicer razvili, tudi zahvaljujoč pomoči Evropske unije. Drpa, finančna kriza je tam zelo huda. In isto velja tudi za druge regije, pripričan sem po Evropi. Glede na to, ali komisija razmišlja o tem, da bi spremenili kriterije za kategorizacijo, zato da bi tudi jug Irske bil spet sposoben sprejemati sredstva iz Evropske unije. Hvala lepa. Hvala lepa. Vračamo se na omize. Imeli bomo še en krok vprašanj kar pa seveda še želi spregovoriti. Dala vam bom priložnost, sedaj pa naj dobi priložnost omizje. Prosim, izberite si vprašanje, na katere boste odgovorili. Potem pa bomo nadaljevali z naslednjim krogom. Predsednik Baskije ali županja. Prosim. No, ja, na dve vprašanje bi odgovoril. Najprej. Jasno je, da vključenost Evropske unije v naših regijah je bila ključnega pomena za naš gospodarski uspeh v 80-ih letih. Baskija je takrat utrpela hudo krizo in lahko smo išli iz te krize, lahko smo se diverzificirali, spremenili svoje podjetniško tkivo, razvili svojo industrijo po zaslugi evropskih skladov. In baskovska družba je resnično proevropska, to je dejstvo in to sem, o tem sem se prepričal tudi na lastne oči. Evropa z viri, s sredstvi, s pristojnostmi in kompetencami je nujno potrebna. In moramo se zavedati, da je evropski proračun skromen. Zato ga je treba nameniti tistim dejavnostim, ki bodo prinesle dodano vrednost za Evropo. Torej tiste regije, ki so prikrajšane, sektori, ki so prikrajšani, ampak ki lahko dokažejo svoje sposobnosti in Evropi tudi pomagajo rešiti njene težave. Mislim, da bi zato morali torej, proračun oziroma ta sredstva, predvsem strukturne sklade, namenjati najbolj prikrajšanemu prebivalstvu in regijam v Evropski uniji. Vsekakor pa obstajajo tudi čezmejni projekti, ki spodbujajo evropsko sodelovanje in ki bi tudi zaslužili ta sredstva. Glede tega, kar je povedal župan iz Malage, naj povem, da podpiram načelo subsidijarnosti in to bi morali racionalizirati in uporabiti zdravo pamet delitev pristojnosti na politični ravni bi, bi zagotovila uspešnost. Ampak situacija ni homogena v celotni Španiji. Ni nobene občine, nobenega župana brez vseh pristojnosti. Pristojnosti se seveda po eh, regijah razlikujejo. Res pa je, da je občina oziroma bi morala biti občina prva uh, enota, na katero potrka državljan, torej prva vrata, na katera potrka državljan. In morali bi razvijati to občinsko politiko. Zato pa so potrebna tudi sredstva, da se lahko razvijajo pristojnosti občin in da jim povečamo tudi zmogljivosti. Najlepša hvala. Gospa županja, prosim. Najprej kar se teme euroregi tiče. Strinjam se z vami, tudi to področje zadeva teme, za katere sem odgovorna. Na Saškem imamo majo s Polsko in Češko in prav imate, mora nam uspeti uspodbujati čezmejno sodelovanje in izkoriščati te priložnosti. To tudi počnemo v zelo velikem obsegu. In to kaže na to, da je pobuda zelo uspešna, saj sodelujejo celotne regije in tudi dlje, ne samo čezmejne, ne, ne, ne samo obmejne regije. Tako da takšne modelne regije je resnično potrebno izkoristiti za naše nadaljne delo. Strinjam se s kolegom iz Malage, Tudi v vodoma sem že delno to povedala. Dejansko je tako, da se politika dejansko izvaja na ravni ljudi, pri ljudeh. In tukaj bi si seveda želeli več pristojnosti, vendar pa za nas, Saško, Nemčijo, lahko rečem, da smo v zadnjih letih dobili precej pristojnosti. In da se dobro usklajujemo tako Saško kot tudi zvezdno državo. Nekdo je dejal in strinjam se s to osebo, da moramo izkoristiti veliko vsakodnevnih možnosti. In tukaj ne ugovarjam temu, kar ste dejali vendar pa mislim, da Nemčija in Saška sta v zadnjih letih vedno znova pokazali, kako pomembno je EU v Nemčiji in kako pomembne so strukture pomoči in financiranja EU. Sedaj pa še slabost. Moja prošnja za EU bi bila, da bi skušali storiti več, kar se tiče debirokratizacije in poenostavitve pravnih postopkov. Gospod Štojber je zdelo poročilo na to temo v zadnjih dneh. In to je težava, čeprav posebno za podjetja, za pristojne organe, pa tudi za javne ustanove. Če bi tukaj stvari nekoliko vlešali, bi bilo še veliko boljše. Hvala lepa. Hvala lepa. Komisar, dve vprašanji sta bili naslovljeni na vas, specifično v zvezi z eh, informacijskim deficitom ter vprašanje sofinanciranja strani komisije. Kaj se tu dogaja? Yes, these were... To so bila res zelo specifična vprašanja. Komisija je predlagala dva svežnja ukrepov, s katerimi naj bi poenostavili financiranje projektov iz okvira Evropskega kohezijskega socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Omogočili smo vnaprejšnja plačila aprila letos smo namenili 6,25 milijard evrov v te namene in jih tudi posredovali državam članicam. Potem pa smo spremenili tudi nekatere delujoče programe, hitreje smo potrjevali projekte, ki prinašajo dobiček, potem smo povišali zgornji prak za večje projekte. Te projekte bomo bolj podrobno pregledali, če bo šlo za sredstva v višini do 50 milijard evrov. To je vse v okviru kohezijske politike. Komisija je predstavila še en predlog. Gre za 100-odstotnost sofinanciranje vendar so države članice ta predlog kritizirale. Tako da trenutno iščemo alternativne rešitve. To velja tako za socialni sklad kot za strukturne sklade. Naj nakratko odgovorim še na vprašanje informacijskega deficita. Komisija je seveda primeren in priročen grešni kozel, ampak ne moremo mi prevzeti odgovornosti z ramen držav članic, regionalnih organov, medijskih predstavnikov, potem slavnih oseb. Mislim, da naloga ni samo v rokah komisije. Zato se strinjam z vami, da res obstaja ta vrzel, ko gre za posredovanje informacij, vendar morajo številni akteri opraviti svojo vlogo, ne samo komisija. Potem pa še nekaj v zvezi s kriteriji. Ali bomo spremenili kriterije za podeljevanje denarja? Ni nobenega skrivnega dogovora med Irsko in komisijo do leta 2013, do konca trenutno veljavne finančne perspektive, stvari ostanejo iste dve kratki zadevi. Sedim zraven Pača Lopeza, zato moram reči, da je Baskija uspela najti dober način delovanja. Mislim, da je to tudi razlog za doseganje uspehov v Baskiji. Večina regij v Evropi se še vedno precej bori s tem, kako naj postanejo bolj privlačne. Vi ste dobili pred nekaj leti Guggenheimov muzej. Takrat številni niso razumeli, da to lahko prispeva k razvoju regije. Če bomo poskrbeli za privlačnost regije, če bomo poskrbeli za podobo regije, potem bomo ne samo pritegnili ljudi, da pridejo tja živeti, temveč bomo pritegnili tudi ulagatelje. Tudi Evropski parlament se mi zdi, da se je strinjal s komisijo, ki je v zadnjih letih skušala storiti več, da bi lokalne skupnosti in regije končno razumela, da si morajo prizadevati za to, da postanejo bolj privlačne. Potem je tu še eno vprašanje v zvezi s eh, pomankljivimi informacijami. To se mi zdi, da je neka kronična bolezen v Evropski uniji. Mislim, da že desetletja govorimo o tej temi, pa se je še vedno nismo uspeli znebiti. Lokalni organi, lokalne skupnosti bi morale biti bolj vključene v te razprave o Evropi. Ni dovolj samo, da krivite Evropo. Ljudje lahko prosijo za informacije, če jih zanima, kaj v zvezi z Evropo. Lahko se obrnejo na nekoga, ki jim bo znal te informacije posredovati in ki je prisoten danes, ki bo tam jutri in tudi v prihodnosti. Nima smisla, da drug drugega krivimo. Očitno je to najljubša igrica evropejcev. Mislim, da bi morale lokalne oblasti storiti več, če želimo odpraviti ta pomanklaj pri posredovanju informacij. Vprašanje subsidijarnosti pa je, kot veste, nekaj v nacionalni pristojnosti, vsaj ko gre za evropsko politično strukturo. Način sprejemanja političnih odločitev v Evropi se močno razlikuje, ampak komisija je v zadnjih letih zauzela tako imenovan strateški pristop, v okviru katerega izvajamo skupne politike, naprimer Dresden izvaja podobno politiko, ko skuša pritegniti manjše občine in regije, ko skuša zaprositi za finančna sredstva za posamezne projekte in tako naprej. Konec koncev je pravzaprav oblast na nacionalni ravni odgovorna za pridobivanje teh finančnih sredstev. Hvala. Hvala lepa, predsednik Vanden Brande. Župan Malage je izpostavil pomembno dejstvo. Vsi se spominjamo govora iz Bruža Margaret Thatcher, ko je dejala, da se odločitev morajo sprejemati v Londonu in ne v Londonu v Bruslu. In seveda mi ne razmišljamo tako o subsidijarnosti in bližini, tako da sem absolutno za to, da bi tudi med institucijami pooblastila in moč porazdelili. In župani morajo dobiti določena pooblastila. Kar se boja proti podnebnim spremembam tiče, imamo tukaj dober primer postalo je očitno, da lahko to bolje upravimo na lokalni ravni. Kaj ti na lokalni ravni se soočajo 70 odstotki vseh posledic podnebnih sprememb. Nadalje, gospa Krejl, prav imate. Bolje moramo obveščati o tem, kaj prihaja odkot in ne vedno govoriti samo o težavah pri komunikaciji. Seveda obstaja težava, vendar pa ena je tudi strukturna. Naj vam dam primer. Institucionalno ni možno izdati skupnega sporočila dokumenta svetom ali komisijo, ker to ni v skladu s pravili. Tako da mora postati vse skupaj bolj jasno, da lahko določene stvari izboljšamo. Pogosto govorimo o tem, da lahko podobo EU primerjamo podobo avtomobila. Svet je najbolj izpostavljen, motor je Evropska komisija, gorivo je Evropski parlament, da pa bi avtomobil deloval, moramo imeti kolesa na tleh in zato morajo regionalne in lokalne oblasti poskrbeti za to. Zato niso samo navidezno navzoče, tako lahko resnično delujemo hitreje. Hvala lepa. Še zadnja stvar. kar se bolj prožnih instrumentov in promocije projektov tiče. Podpredsednik Modrecev je dejal, da vsako mesto, vsaka regija ima vsaj eno prednost. In če bi sedaj združili te prednosti, To je točno tisto, kar moramo storiti. Tako lahko stvari še izboljšamo. Samo še deset minut imamo na razpolago, gospe in gospodi. Kar predvsej vas pa že želi še spregovoriti, tako da sedaj dobite besedo tisti, ki jih imam na seznamu, potem pa morda še nekateri hitri odgovori še iz omize, potem bo konec. Schneider. Saška Anhalt, prosim. Ja, Hvala lepa, da ste mi dali ime v imenu EPP iz odbora regije. Najprej, tudi mene veseli referendum na Irskem, vendar pa mislim, da to ni odraz boljše komunikacije. Mimo grede rečeno. Globalna kriza, regionalni odzivi, tema je dobro izbrana imamo skupno krizo, vendar pa regije so različno prizadete zaradi te krize. Močnejše tako, šipkejše drugače in sedaj imamo tudi različne odgovore v regijah na to krizo. In zato regije potrebujejo pristojnosti. To je bilo večkrat povedano. Več ravensko upravljanje mora biti razširjeno. V zadnjih letih smo dosegli veliko napredka vendar pa nekatera poročila kažejo, da bi v prihodnosti lahko postorili še veliko več. Regije morajo imeti skupne evropske cilje, seveda vendar pa potem morajo imeti več prožnosti za dosego teh ciljev. In k temu bo spadalo tudi to, da se soočimo s krizo. To je bila prva točka. Druga točka. Predsednik komisije je močno opozoril na socialno kohezijo v svojih smernicah. To je gotovo prav, tudi glede na zaskrbenost ljudi. Vendar pa, če si ogledamo socialne sklade, vzemimo strukturno šipko regijo, kot je moja na vzhodu Nemčije, ZSF e skušamo pomagati, sedaj med krizo pa podjetja odpuščajo in potem delavci ne morejo najti novega delovnega mesta, morajo se izseliti in tako samo še poslabšajo naše demografske težave. Ali ne bi v prihodnosti morali se bolj vrniti na izvorno načelo kohezijske politike in bi morali staviti na delovna mesta. Hvala lepa. Lambert van Nistelrooy, poslanec Evropskega parlamenta, prosim. Ehm, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Gospod Luke van den Brande je dejal, da so inovacije potrebne. Ena od teh je tudi ta, da danes razpravljamo med sabo o tem tej plenarni dvorani, v tej zgradbi. To je že nekaj novega. Ti dnevi odprtih vrat, to so dnevi dolgih razprav. In tukaj je napredek dosežen. Vendar pa naj izpostavim nekaj. Gospod Barozo je govoril o tem, da je potrebno bolj vključiti regije. Vse ravni. Nečesa pa nisem zasledil smo pred globalnimi izzivi in sedaj potrebujemo evropske odzive. Govorimo o različnih ravneh, vendar pa neposredna udeležba mest in regij, kar se teme podnebnih sprememb tiče, kar se staranja prebivalstva tiče, kar se gospodarske krize tiče, tega pa ne zasledimo na evropski ravni. Mi v Evropskem parlamentu smo predložili proračun tako, da bi lahko vključili udeležene strani tudi pri razpravah o Združenih narodih. In tukaj lahko govorimo o odboru regij, o predstavnikih Evropske komisije. Ali ne bi želeli tega izvajati, kajti mi moramo biti neposredno vključeni v te postopke. Hvala lepa. Katerin Gres, poslanka Evropskem parlamentu. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Sama bi rada omenila ultraperiferne regije, na katere pogoste pozabimo. Pogosto govorimo o obnovljivih virih energijah, o tem, da je treba storiti več na majhnih in srednje velikih podjetjih, ki predstavljajo velik vir za nadaljni razvoj. Treba je storiti več na področju trajnostnega razvoja in inovacij. Mislim, da bi morali obe področji enako vredno obravnavati. V okviru teh podjetij bi lahko sprejeli projekte, ki bi omogočili večjo uporabo obnovljivih virov energije. Na tak način bi lahko postali energetsko neodvisno in bi se lahko tudi uspešno soočale te regije z. Uh, podnebnimi spremembami. Mislim, da bi morali vključiti organizacije, lokalne skupnosti, spodbujati bi morali sodelovanje med družbeno odgovornimi podjetji. Kriza nam omogoča tudi, da razmislimo o pomankljivostih našega razvojnega modela. Treba je vzpostaviti razvojni model, ki bo bolj prilagojen tem ultraperifernim regijam. Gospodarski razvoj v teh regijah mora poudarjati prednosti teh regij, kar trenutno ne počne dovolj. Spodbujati je treba trajnostni razvoj in inovacije. Zato me zanima, kako lahko regionalna politika prispeva k razvoju inovativnih trajnostnih podjetij. Še zlasti v trenutnem gospodarskem okviru. Hvala. Uh, the... Hvala lepa. Še en na seznamu, Risto Evela poslanec v evropskem parlamentu. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, v Evropi imamo omrežje manjših evropskih bank. Kot rezultat gospodarske krize bodo pravila za posojanje zaostajena na mednarodni ravni. Oblasti upravičeno govorijo o velikih bankah in govorijo o mednarodnih poročilih, vendar pa komisija bi morala zagotoviti, da bodo učinki ukrepov nekaj, kar ne bo prestrogo za male regionalne banke, ki so motori razvoja in niso povzročili krize. Prosil bi komisijo, da te dejavnike upošteva in da vstopi v dialog s predstavniki manjših regionalnih bank. Upam, da bo komisar govoril osebno. Hvala lepa. Še nekaj kratkih vprašanj, prosim. Že dolgo čakate. Ne. I komunistiki ideologija mu pišu apotim... Hvala lepa. Komunistična ideologija nam ne omogoča sprejeti pozitivnih ukrepov za boj proti finančni krizi. Mislim, da je kriza nastala tudi zaradi hiperproizvodnje kajti proizvodi niso več namenjeni posameznikom. Mislim, da bi morali upoštevati zdravo pamet. Zagotoviti je treba minimalno raven socialne solidarnosti. Dejstvo je, da veliki vlagatelji kradejo naš denar. Temu smo bili priča v času krize. Dovolite mi, da nadaljujem. Vem, da se ne strinjamo glede tega, kar je ravno kar bilo izrečeno, ampak naj nekaj predlagam. Kot enega od kriterijev bi lahko vzeli naprimer delež ne zaposljivosti, temveč zaposlenosti. Koliko prebivalcev je zaposlenih? Drugi kriterij, ki bi ga upoštevali, pa bi morali je, koliko se, kolikšen delež proizvodnje se porabi. Hvala. Hvala lepa. Da vidim, če sem še koga pozabila. Še eno vprašanje bomo sprejeli, potem pa nazaj komizijo. Hvala, predsedujoča. Hvala, da ste mi dali priložnost, da zastavim vprašanje. Sem župan majhnega italijanskega mesta, iz ene od številnih majhnih občin v Italiji prihaja. Prisluhnil sem vprašanjem in odgovorom. Tako da bi rad podal svoje mnenje v zvezi s, naprimer, pomankanjem informacij. Prosim, da zastavite zelo jasno vprašanje, ker že zamujamo. Bom takoj zastavil vprašanje. Kar zadeva informacijski deficit, bi vprašal komisijo, ali bi, glede na to, da občine predstavljajo prvi stik z državljani, vključili tudi občine in regije v informacijsko kampanjo. S tem bi se osveščenost bistveno povečale. Zanima me, kakšno je mnenje komisije v zvezi s tem. Drugo vprašanje pa se nanaša na kulturo. Kaj namerava komisija storiti na področju kulturne politike? Tudi pri tem se mi zdi, da bi morali vložiti veliko več. Kultura je velik izziv. Hvala. Najlepša hvala. Upravičujem se eh, vsem, ki sem jih prisilila, da so kratke, ampak veliko se vas je želelo javiti in radi bi, da odgovori še omizje in ni več časa za vprašanja. Zdaj pa, če se obrnem na omizje, bi prosila vse udeležence, da se izberejo posamezna vprašanja in na nje odgovorijo, da bomo hitro zaključili. Veliko se pojavlja vprašanje, ali bo Evropa iz krize izšla močnejša ali šipkejša. Močnejša zato, ker mora delovati skupaj, šipkejša zato, ker ima tendence po protekcionizmu in ker se spodkopava notranji trg. Moje vprašanje je, kako lahko regionalna politika odigra svojo vlogo in zagotovi, da bo Evropa močnejša in ne šipkejša. Začela bom s komisarjem in potem kar po vrsti. Približno minuto in pol imate vsak, izvolite. Strinjam se v celoti s gospodom Schneiderjem. In ponovil bom to, kar sem že povedal. Potrebujemo več fleksibilnosti, potrebujemo več odgovornosti strani regij in tudi disciplino. Več discipline potrebujemo. Glede najbolj oddaljenih regij naj povem, da kohezijska politika želi upoštevati posebnosti teh regij, želi se osredotočiti na uh, močne točke teh regij in uh, dati tudi več denarja na voljo. Vemo, da pri tem obstajajo problemi, ampak želimo se vključiti v takšne politike. Na koncu pa glede vprašanja voditeljice. Naj povem, da kohezijska politika lahko naredi dvoje lahko eh, posredno podpre nacionalne proračune, ki so v vaši pristojnosti, ampak pomembnejše je, da kohezijska politika prispeva k doseganju dolgoročnih ciljev. Prispevati mora k gospodarskemu eh, okrevanju, k načrtom za gospodarski razvoj, k infrastrukturi pa tudi k temam povezanim s človeškim kapitalom in zagotavljati mora možnosti, priložnosti. To ni morda odločilni faktor, ampak lahko pa zelo pomaga in to je vloga kohezijske politike. Najlepša hvala, zdaj pa gospod predsednik. Eh. E, strinjam se tudi jaz s tem, kar je povedal gospod Mihajl Schneider. Ohraniti moramo globalne cilje, potrebujemo pa več fleksibilnosti, da bomo zagotovili pravi odziv v pravem trenutku. Strinjam se s tem, kar ste rekli, gospa Grese, v zvezi s podnebnimi spremembami. To je izziv, ki se ga bomo morali kar konkretno lotiti. Kar pa zadeva. Glede majhnih bank in finančnih institucij, pa je res, da imajo realno moč na lokalni ravni in v globalnem sistemu. Potrebujemo dve stvari. Več transparentnosti, torej popolno transparentnost. Ne smemo pa v celoti spremeniti pravil zaradi situacije. In grški kolega, to ni bilo vprašanje, ampak predlog namreč, da bi morali upoštevati neke ne nove, ampak alternativne kriterije za meritve zadev in situacije imeli smo tudi dober predlog za nove kriterije. Potem pa gospod eh, Van Nistelrooy. Uh, to je treba uresničiti. Mislim, da je odlična ideja to, kar ste povedali. Namreč, da tudi na praktični ravni delujemo skupaj. V partnerstvu lahko izvajamo rešitve za te globalne izzive. Uh, preskočila bom gospod Hübner, ker bo potem zaključila, zdaj pa gospod Lopes. Bueno, es que... Zelo nakratko, kaj ti večina vprašanj se je nanašala na komisijo in ne toliko na nas, ampak eh, z vami si delim mnenje ki je bilo tudi izraženo v zadnjih prispevkih, namreč, da je to globalna kriza, ki potrebuje globalne odzive potrebuje pa tudi lokalne odzive, kajti lokalni odzivi, kot je nekdo rekel, imajo eh, zadostno fleksibilnost, da se lahko prilagodijo in zagotovijo odgovore za resničnost vsake konkretne situacije. In to je zelo pomembno upoštevati. Čeprav se zdi nasprotujoče, je moj predlog, da povečamo lokalno, lokalne pristojnosti, da lokalnim oblastem damo večje pristojnosti, po drugi strani pa povečamo tudi možnost za evropske odgovore. Na ta način bomo vzpostavili temelje za prihodnost. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Oroš, eh, vi imate zadnji besedo, preden spet spregovori komisarka. Torej hvala lepa. Da, torej, še enkrat potrebujemo močno Evropo, ne samo zaradi gospodarstva, temveč tudi zato, da se bomo skupaj soočili z izzivi globalizacija, demografske spremembe, podnebne spremembe, energetska kriza in tako dalje. Veliko tega je bilo omenjenega danes. In še enkrat bi rada povedala, da želimo odigrati svojo vlogo pri izhodu iz krize in mesta morajo odigrati pomembno vlogo. Večina predlogov prihaja iz mest in zato je moj odgovor na to končno vprašanje, le skupaj nam lahko uspe iziti iz krize. In skupaj mestom, lokalni, regionalni ravni in Evropski uniji mora postati jasno, da smo partneri, da smo vsi zavezani določenim stvarem, da pa smo tudi enakopravni partneri. In mislim, da smo na dobri poti. Najlepša hvala za to pozitivno pripombo. Preden predam besedo gospej Hübner, bi se sama rada zahvalila vsem udeležencem, vsem tukaj na omizju in tudi vam, ki ste na nas naslavljali vprašanja. Upam, da boste v prihodnjih dneh imeli uh, bogate razprave. Hvala tudi tolmačem. Upravičujem se, ker sem hitro govorila, to jim je otežilo delo. Torej, hvala lepa vsem. Besedo pa predajam gospej Hübner za zaključek. Hvala, Jackie, za vodstvo te razprave. Za tiste, ki boste še želeli govoriti, naj povem, da imate še vedno tri dni časa, da to storite. Veliko bo seminarjev in razprav. Naj pa povzamem to, kar ste že povedali. Jasno je, da danes še ne vemo dovolj in ne vemo z vso gotovostjo o učinkih te krize in o regionalnih odzivih. Seveda je treba še raziskati posledice in odzive in to je naloga komisije, parlamenta pa tudi odbora regij, da skušamo vsi skupaj bolje razumeti v naslednjih mesecih, kakšen bo dejanski učinek krize na naša lokalna in regionalna gospodarstva. Določene regije so danes že bolj prizadete kot druge, nismo pa še v celoti videli učinka krize na trg dela in tako naprej učinki se bodo vsekako razlikovali po Evropski uniji in pomembno je to upoštevati. Moramo pa upoštevati tudi, da je kriza prizadela regionalna gospodarstva, ki so že prej bila prizadeta z različnimi Um, težavami, podnebnimi spremembami, gospodarskimi težavami, demografskimi problemi in tako naprej. In če se želimo s tem boriti, se moramo znebiti oziroma izogniti strukturnim šokom regionalne sposobnosti za odgovore na krizo. Um, to bolje poznate od nas in to je zelo pomembno, se pa razlikuje po celotni Evropski uniji. Ni neke enostavne korelacije oziroma povezave med razvojem regij in pa sposobnostjo za sprejemanje šokov povezanih s krizo. Imamo regije, ki uh, so sicer odprte in uspešne, pa bodo zaradi krize bolj prizadete kot neke bolj zaprte regije. Uh, kako se bodo na to odzvali, pa ni odvisno samo od njih, ampak tudi od nacionalnih politik in od tega, kaj se dogaja na evropski in globalni ravni. Ni pa nemogoče, da bomo po krizi imeli nov zemljevid evropskih regij. Treba bo upoštevati naslednjo generacijo oziroma to bo treba upoštevati pri naslednji generaciji kohezijske politike. Ampak ni pa dvoma, da bo naslednja Evropa, Evropa regij in lokalnih enot. Danes imamo tudi priložnost, da razmislimo o razvojnih linijah na lokalni, regionalni in višjih ravneh in da tudi oblikujemo instrumente za izvajanje te politike. Obstaja pa veliko dilem, veliko dvomov, kako doseči uravnoteženost, kako oblikovati in ustvarjati nova delovna mesta, ohranjati obstoječa delovna mesta, kako se soočiti s krizo in se hkrati pripraviti za naprej. Večino teh tem bomo najbolje obravnavali s pristopom, ki bo prilagojen regijam. In zato se sprašujem, ali nacionalne oblasti dovolj vedo o tem, se dovolj tega zavedajo kako bomo lahko vse te eh, politične prioritete in lokalne preference upoštevali in jih vključili v svoje politike. Treba je poznati tudi lokalno situacijo in izkoristiti znanje na lokalni ravni. Pa še zadnji stavek. Vsi smo se danes zahvalili Irski in veliko smo govorili o subsidijarnosti, vendar pa moramo vedeti tudi, da nova Lizbonska pogodba širi načelo subsidijarnosti na regionalne in lokalne ravni in to nam daje priložnost, da ukrepimo sistem evropskega upravljanja. Naša skupna odgovornost je, da izkoristimo to priložnost. Vi, ki prihajate od spodaj in mi tukaj na evropski ravni, moramo delati skupaj. Rada bi se vsem zahvalila in zaključila s to otvoritveno sejo dni odprtih vrat. Vse pa bi vas rada prosila tudi, da zapustite to dvorano zdaj po zaključku, kajti tukaj se bo nadaljevala seja odbora regije v Evropskem parlamentu. Upam, da se boste v naslednjih dneh še udeleževali naših sej, naših pogovorov. Zdaj pa prosim, da zapustite dvorano, da bomo lahko z delom nadaljevali tudi mi. Hvala.